Dobro jutro vsem skupaj. Um, Poslali smo revidiran dnevni red. Če nimate ugovorov, potem lahko rečemo, da je dnevni red sprejet. Na sestanku uh, koordinatorju 30. avgusta smo sprejeli odločitev, da bomo določili rok glede priloga komisije, glede ženevskega akta o Lizbonskem sporazumu o znakah porekla in geografskih označb. To je postopek s soglasjem, prav tako pa tudi glede pristopa unije k temu aktu, to pa je redni zakonodajni postopek. Torej ne bomo imenovali uh, poročevalcev Envijo in ne bo osnutka mnenja glede te, teh uh, eh, eh, dosijajev. Predloge sprememb uh, Envija bodo uh, predstavljeni v mnenju v imenu predsednika. Uh, tole, torej, roki so takšni. Uh, Rok za predloge sprememb v Envijo je 25. oktober ob 11. O tem bomo glasovali 26. in 27. novembra na odboru. Glasovanje v odboru Juli pa bo verjetno januarja. Druga zadeva. Imeli bomo skupni sestanek Agri in Vitre o gozdovih. To je pobuda uh, odbora Agri. In torej se bomo združili in bomo imeli skupni Agri in Vitre sestanek o gozdovih strategiji za, gost, za gozdove. To bo v Strasburgu v ponedeljek 14. januarja. Cilj izmenja, bo izmenjava mnen med nami in komisijo in upamo, da bo tam tudi komisar Hogan glede omestnega pregleda strategije. EU za gozdove. Potem še nekaj spremem glede naših sestankov. 8. novembra ne bo sestanka popovdne, bo pa potekal dopodanski sestanek. Dnevni red boste dobili pravočasno. Danes imamo 21 jezikov eh, na voljo in prav tako eh, dosje je na voljo v elektronski obliki, prav tako se naš sestanek prenaša po spletu. Ja, priporočila koordinatorjev eh, sestanka 10. oktobra. To smo vam razdelili elektronsko in če ni eh, pripomp, lahko rečemo, da so sprejeti. Če ne bo do konca sestanka pripomp, potem bomo sprejeli zapisnike sestankov 9. in 10. julija ter 13. septembra. Torej, vse to smo razdelili in to bo sprejeto, če ne bo ugovoro do konca sestanka. Sedaj pa imamo prvo točko za razpravo. Imamo dva ugovora glede gensko spremenjene koruze. Ne bom prebrala celotnega imena, to imate v svojem dosijaju. Predvsej dolg, dolgo ime koruze je to. Pozivam vas, da se oglasite, da predstavite svoj govor, potem pa uh, se bo na to odzvala tudi komisija, ki je z nami. Najprej so poročevalci, najprej gospod Stes, izvolite. Hvala. Presenečen sem, kako malo poslancev je danes tukaj. To je zelo pomembna tema ne pogovarjamo se o tem prvič. Že pri prejšnjih ugovorih smo imeli razpravo, o tem smo imeli precej živahno razpravo glede te teme. S tem se ukvarjamo že 26. oziroma 27. In ponavadi je tako, da odbor Envi mm, podpre ugovor in dve tretjini tudi na plenarnem zasedanju v Strasburu. Danes sem se pogovarjal s poslanci iz vseh skupin, ki predstavljamo ugovor glede Monsantove gensko spremenjene koruze. To so uh, vrste koruz, uh, ki so kombinirane, gre za različne vrste gensko spremenjene koruze. In uh, imamo potem še drugi ugovor glede gensko smene koruze, ki združuje dva, tri ali štiri različne posamezne dogodke in želeli bi se potrditve našega ugovora. To je torej povezano z izvedbeno vredbo komisije in mi smo že vložili uspešno 27 eh, ugovorov tudi na svetu ministrov, uh, smo, uh, nismo videli takšne podpore kot tu glede teh ugovorov. 11. septembra je stalni odbor imel glasovanje in 14 držav članic je bilo proti, 11 je bilo žal, 3 so bile, 3 so bile vzdržane. In uh, To je pač demokracija. In komisija se mi zdi, da sploh ne upošteva naših ugovorov, ugovorov parlamenta ali ugovorov sveta ministrov. Naj vas spomnim, da naš odbor. Je potrdil uvoz, oziroma se popravljamo. Komisija je v tem sklicu potrdila več uh, gensko smenjenih organizmov kot prejšnji dve komisiji skupaj. In EFSA je priznala, da Monsanto ni dal kakšnih informacij za 14 podkombinacij in nekatere podkombinacije še niti ne obstajajo, to pravi EFSA. Torej, vse te podkombinacije gensko spremenjene koruze iz petih različnih tipov so domnevno dobre, vendar ni nobenih študij s tem v zvezi. Dve različici sta odporni na glifosate, na amonijak, na določene uh, uh, žuželke in vemo, da je to toksično za reproduktivno zdravje. In to torej, bi moralo biti izključeno glede na merila za, merila za izključitev. Uh, herbicidi, ki so tolerantni, oziroma GSO-ji, ki so tolerantni na glifosfat, so v velikem delu sveta prepovedani. Torej, posebno smo nedosledni, saj ne delujemo skladno s tem, da bi torej, delovali enako znotraj, kot tudi zunaj Evrope. Uvoz bo prispeval k povečanju proizvodnje, zlasti v državah kot sta Mehika in Južna Koreja. Ne ogovarjamo zgolj mi, temveč tudi države članice, nekatere pravijo, da testi niso bili pravilno opravljeni. V nekaterih primerih sploh ni prišlo do preizkusov ni bilo 90-dnevnih študij glede glodavcev in nekateri pravijo, da ni dovolj informacij glede stranskih učinkov rabe teh kombinacij. Prav tako ni nobenega načrta za okoljsko spremljanje. Zaradi vseh teh pomankljivosti, kar zadeva ocene alergenskih in okoljskih eh, vplivov imamo pač vse te zadržke. EFSA prav tako ni vzpostavila uh, modela tržnega spremljanja, zato smo uh, vložili ta ogovor. Pravimo, da je šla komisija onkraj svojih pristojnosti in da ne. Uh, dela na tem, da bi zavarovala človeško zdravje, živalsko zdravje, varstvo okolja, varstvo potrošnikov. Torej, to, da bi eh, uvažali takšno gensko spremenjeno koruzo, je v nasprotju z splošno prehrambeno zakonodajo nimamo dovolj podatkov, ni bilo dovolj mm, preizkusov in nekateri proizvodi sploh še ne obstajajo. Torej, menimo, da bi morali omakniti ta predlog. Potem ta druga vrsta gensko smene koruze, ki danes obravnavamo, eh, je tudi podoben primer. Tudi tu EFSA nima nobenih informacij. Pač svoje mnenje, utemeljuje na prijavi Monsanta. In EFSA pravi, da ni nobenih novih publikacij, v katerih bi bila, bile izražena tveganja za zdravje. Torej, EFSA uh, eh, izhaja zgolj iz tega, kar je napisal prijavitelj v svoji prijavi. In eh, to pomeni, da bo prišlo do povečene rabe glifosatov v eh, Argentini, mm, Panami, Urugvaju in drugje. Če zdaj zaključim, gospa predsedujoča, imeli smo neformalne stike s pravnimi strokovnjaki, ki se zavedajo zakonodaje na tem področju in rekli so, da ta predlog je problematičen predlog komisije, zato bi rad komisiji, eh, za napisanje komisije, ki so tu zelo jasno povedal, da eh, naj povedo, kako bodo utemeljili, da sta kombinaciji mm, MON, ki jo predlagate, dovoljeni za deset let, če nimamo no, posameznih postopkov odobritve, kot bi to moralo biti skladno z veljavno zakonodajo. Kako lahko odobrite te podkombinacije za deset let? Kako? Bomo slišali, kaj bodo rekli kolegi in zelo se veselim glasovanja ob desetih. Hvala. Uh, Hvala, gospa Evi. Hvala, gospa. Presreče hvala gospodu Stajsu za to predstavitev tega ugovora. Tu smo združeni in želimo, da se ne dovoli, da se ne odobri ti dve eh, gensko smeni koruzi. Torej gre za GSO-je, ki, uh, ki so pač potrjeni in eh, komisija uh, v tem sklicu je um, potrdila več GSO-jev kot uh, obe komisiji od Prodija in Baroza skupaj. To je res nenavadna situacija. In znova smo v situaciji, ki moramo predstavljati svoje jasno utemeljene argumente glede našega ogovora tej odobritvi za danje na trg. Več kot smo dejali, da gre za antidemokratičen postopek, nisem jaz tista, ki bo to rekla sam. Gospod Juncker je pred petimi leti rekel, da je to nedemokratičen sistem in da si bo prizadeval za to, da se bo to uredilo. Uh, res, da je bil nek poskus v tej smeri in potem je bil ta poskus zavrnen, vendar vseeno to uh, ne pomeni, da problema ni, problema ni treba rešiti. Vendar znova smo v enakem položaju, kot smo bili že toliko krat. Podarjam, še enkrat, kot je tudi dejal že kolega, EFSA pomankljivo uporablja znanstvene študije. To ne pravimo samo mi, temveč tudi države članice. In um, Torej, to je sedaj v zgodovinskem trenutku obstaja uh, zelo velika občutljivost državljanov glede GSO, glede pesticidov, glede odobritev uh, živil, ki se da na trg. Uh, državljani zahtevajo preglednost. Imamo pobudo državljanov stop glifosata, glifosatu In uh, komisija se je odzvala, predlagala je splošno uh, prehrambeno zakonodajo. Tega se sicer veselim, vendar to je nekaj, eh, kar se bo zgodilo šele v prihodnem mandatu in ne moremo ignorirati zahtev državljanov. No, sama komisija je rekla, da želi izboljšati preglednost glede uh, rabe znanstvenih študij, glede ocene teh študij kajti sedaj je to vse skupaj pomankljivo. Komisija mora to resno upoštevati, mora resno upoštevati, kar želijo državljani. In komisija ne bi smela oddajati odobritev z temi pomankljivimi metodami, ki niso več spremljive. Nekaj bi povedala še nasplošno, kar se mi zdi zelo pomembno in zato sem bila še vedno proti rabi GSO-jev na evropskem trgu. In sicer GSO-ji se uporablja za to, da potem, uh, oziroma nekateri pravijo, da bomo z GSO-ji rešili lahko to, vendar ne, tu gre za dimne zavese. Pogosto je tako, da GSO-ji. se eh, gojijo na netrajnosten način z veliko škodljivimi snovmi, ki škodijo zdravju in okolju. In eh, intenzivno, intenzivno kmetijstvo eh, nam tu ne bo koristilo. Torej, pogosto se tudi te GSO-ji porabljajo za nizkocenovno živinorejo, zato da se uh, zagotavljajo potrebe v bogatem delu sveta. To vse skupaj nima smisla in pogosto uh, je vsa ta hrana še zavržena in tak sistem je pravzaprav začaran krok in moramo spremeniti proizvodnjo hrane v celoti. Hvala. Zdi se, da ni več nobenega soporočevalca v dvorani. Eh, kdo želi besedo? Gospa Ajuso, izvolite. Hvala lepa. Bom govorila v imenu gospoda Felnerja, ker me je to prosil. Dva ugovora se nanašata na, odobr, na odobritev in na obnovo odobritve GSO-jev, e torej gre za gensko spremenjeno koruzo. EFSA je dala pozitivno mnenje za to koruzo 28. junija 2017 in 28. junija za odobritev v skladu z znanstvenimi študijami EFSA ni ugotovljeno nobene nevarnosti. Uh, in kar zadeva zdravje in okolje, v primerjavi s tradicionalnimi vrstami. Torej, imamo uredbo in če EFSA meni, da je GSO varen, moramo zaupati znanstveni študij. Komisija torej ni um, presegla svojih uh, pristojnosti. No, moramo smeti odločitev glede na znanstvene ugotovitve. Če ne bomo poslušali EFSE, e, zakaj je potem sploh imamo, no vse kasneje pride direktor in bo, se bo pogovarjal z nami. V ogovoru so izjave, ki jih ne podpirajo dejstva. Torej, piše, da bo prišlo do povečanja uporabe glofisatov, vendar to ni utemeljeno in ni argumentov za to. Po zaslugi gensko smenje kruze, ki je odporna na določene parazite in škodljivce, bo za njo treba uporabljati manj pesticidov. Dobro, da imamo razpravo o tem zato, da se lahko torej o tem pogovorimo in pozivamo vse člane odbora, da se ogledajo uh, znanstvene argumente in da glasujejo proti temu ogovoru. Hvala gospa Ajuso in hvala gospodu Fjellnerju za njegovo mnenje. Sedaj pa komisija. Gospa Julika, izvolite. Yes. Dobro jutro vsem skupaj. Hvala gospa predsedujoča. Hvala za to, da ste nam dali priložnost, da se lahko odzovemo na ta dva osnutka govora. Tu imamo dve prijavi za koružo. Ena je nova odobritev, druga pa je odobritev, oziroma ob, obnovitev odobritve. Ob, ob, pri obeh gre za uh, hrano in krmo, ne za uh, vzgojo naj povdarim, da vsi postopkovni koraki v osnovni zakonodaji glede GSO so bili izvedeni za obe prijavi. EFSA je izvedla zelo celovito ceno tvegan za pet vrst GSO-jev, za kombinacijo je prišla da, do pozitivnega mnenja ko gre za vpliv na človeško, živalsko zdrave in okolje. EFSA je gotovila, da gensko spremenjena koruza, ki naj bi se ji obnovilo odobritev, da je varna. EFSA ni ugotovila, da bi postale nove informacije, ki bi spremenile uh, eh, izverno pozitivno mnenje, ki ga je ta koruza imela. V, v obeh mnenjih se je obravnavalo komentarje držav članic. Ni prišlo do nobenih ugovorov v javnem posvetovanju, ki ga je spožila komisija. Glede na to smo o tem glasovali 11. septembra na stalnem odboru in ni bilo mnenja to pa zaradi političnih razlogov in zaradi negativnega javnega mnenja. Torej, to so glavni navedeni razlogi držav članic. Skladno s pravili o komitologiji in uredbi o GSO hrani in krmi bo komisija predstavila uh, osnutek odločitve uh, pritožbenemu odboru uh, eh, prihodni ponedeljek. Imeli smo več pomislekov, ki smo jih slišali v razpravi, glede uh, eh, pesticidov, na katere so te geso kruze odporne. Naj povem, da odobritev herbicidov, pa tudi glede drugih zadev s tem v zvezi, je eh, torej vse do, določeno v, v zakonodaji glede pesticidov in glede določenja najvišjih menjih vrednosti. Kar zadeva rabo GSO-ja v tretjih državah in kar zadeva rabo uh, pesticidov v teh državah, naj povem, da je raba pesticidov in GSO je pač suverena odločitev tete držav in tega ne moremo urejati znotraj EU zakonodaje. Naj poudarim, da uvoz GSO-jev je tak, da so vsi te izdelki varni za prehrano. Torej, naj spomnim, da je komisija predstavila predlog, ki omogoča državam članicam, da omejijo uvoz GSO-jev na svojo zemlje. Ta predlog je bil zavrnen strani Evropskega parlamenta. In mi se veselimo nadaljne razprave na svetu. Potem eh, omenjali ste preglednost eh, študij in podatkov. Naj spomnim, da je komisija predstavila ambiciozen predlog glede tega, da bi torej povečali preglednost v kontekstu ocene tvegan, ki jih upravlja EFSA. In ta predlog sedaj obravnava ta svet in parlament in uh, Komisija se seveda veseli nadaljnih razprav glede tega. Če naj zaključim, naj povdarim, ni razloga, da bi umaknili ta osnutka, saj smo spremljali oziroma eh, spoštovali eh, vso zakonodajo glede GSO-jev in vsa ta zakonodaja se je spoštovala. Seveda ima parlament pravico do pregleda, vendar je ta omejena na to, ali je komisija eh, presegla svoje pristojnosti glede na osnovni akt in kot sem pravkar povedala, to se ni zgodilo in komisija seveda eh, upa, da je ustrezno razložila svoje stališče in upa, da sem s tem odpravila vaše pomisleke. Hvala lepa. Hvala lepa z vsem, ki ste prispevali k razpravi. Se naj bomo imeli kratek odmor do glasovanj, ki se začnejo ob desetih.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

Dobro dan vsem, prosim, če se usedete, pripravite kartice za glasovanje in bomo začeli s glasovanjem. Okay, the first... Prav, prvo glasovanje je, kar se tiče medinstitucionalnih eh, dogovorov, glede določitev sedeža Evropske agencije za zdravila. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o ugovoru v skladu s členom 106 poslovnika, gensko spremenjena koruza, NK603 in tako dalje. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Now we vote on. Tako, sedaj pa spet ugovor. V skladu s členom 106, gensko spremenjen koruza MON 87427 in tako dalje. Elektronsko glasujemo. Gerling? Gerling, eh, gospa Gerling, želite kaj dodati? Kartica ne deluje, tako da ne morem glasovati se lahko presedete, sem poskusila, pa ne gre. Okay, Konec glasovanja. Sprejeto. Tako, sedaj pa umestno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021-2027, stališče parlamenta v luči dogovora. Začenjamo s predlogom spremembe 1 za, proti, vzdržani sprejeto. 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani sprejeto predlog spremembe 11. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Predlog so imbe 35, tukaj imamo glasovanje po delih. Najprej prvi del, za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Gospa Görling, konec glasovanja sprejeto. Drugi del. Predloga sem je 35 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Preverjamo, prav, glasujemo. Konec glasovanja. Gospa Gerling je proti, tako da je zavrnjeno. kompromis 5. Ustni predlog spremembe. Vidite ga, poročevalec, ga želite predstaviti, gospod Belet? Hvala lepa, predsednica. Naj omenim, da želimo izključiti EA in ECHC ker so vse agencije potem naštete kasneje. Nepotrebno je to podvajati. O tem smo se pogovarjali s poročevalci v senci. Je kdo proti temu predlogu spremembe? Ne, potem glasujemo o kompromisu 5 s tem ustnim predlogom spremembe za, proti. Štirje morajo ogovarjati štirje poslanci tudi oral amendment, your objective. Ogovarjate ustnemu predlogu spremembe? We vote without the... Da, potem glasujemo brez ustnega predloga spremembe. Gospod Pehan, samo vi ste dvignili roko, zato sem to dejala. Mislila sem, da ste edini. Želite kaj povedati, prosim? Po polsko bom tole povedal mislim, da smo kompromis dosegli. In če vlagamo ustne predloge s premijem pred glasovanjem, se mi to zdi neumestno. Lahko bi to spremenili, ko smo pripravljali kompromis, kajti takrat bi to bilo bolj jasno. Z normalnim predlogom spremembe bi bilo to dovoljeno, ampak sedaj pri kompromisu, da bi sedaj to spremenili, pa se mi zdi nespremljivo. Želite odgovoriti? Da, zadovoljstvo. To ni predlog poročevalca, to je predlog ene od skupin v parlamentu, ki smo ga zajeli, o tem smo se pogovarjali včeraj z drugimi skupinami. Ne gre za veliko vprašanje, za manjše vprašanje. V bistvu gre za jezikovno vprašanje. Tukaj imamo torej referenco za vse agencije, govornik jih našteva. To je torej kompromiso. Potem pa Više zgoraj pa imamo samo dve in to ni ustrezno. Tako da mislim, da moramo omeniti vse, ne pa samo dveh. Je pa to vse zajeto, če si ogledate kompromis. Vse so zajete. In o tem smo se pogovorili tudi z SND in drugimi skupinami. To je resnično manjše jezikovno vprašanje. Je pa to na predlog eh, ene od drugih političnih skupin. To ni moj predlog. Kolegi so ne odvijali svoje objekcije. Dobro, kolegi ne umikajo ugovora. Ohranjate ugovor? Ohranjate ugovor ali ga umikate? Koliko izmed vas ohranja ugovor? Dvignite roke, prav. Potem je to urejeno, glasujemo kot pomis spet brez predloga spremembe za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 41 za proti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 Tako, sedaj pa glasujemo o osnutku poročila, o standardih emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila. Začenjamo s predlogom smembe 24 za, proti, vzdržani, preverjamo. Glasujemo. Uh, Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 1A za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis preverjamo. Želite preveriti? Kompromise preverimo. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa gremo na četrto stran. Sedaj pa predlog smo bili 181 za. 181 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3a za, proti, vzdržani, sprejeto. sedma stran, kompromis 2, za. 2a za. Kompromis 2a za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem 29. Za. Proti. Zdržani. Preverjamo. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Prej sem se že enkrat zmotila. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem imel 193 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 194 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2b za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajsta stran. 229. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 226. Intran 28. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 12. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako da sedaj glasujemo o ločenih predlogih sprememb. 222, 223 in 327 za. 12. stran. Kompromisni predlog je bil zavrnjen, tako da glasujemo o vsakem izmed njih. 222, 223 in 327. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 227, 365, 373 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 228, 230, 368 in 370 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno, 369, 371 in 372 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. Preverimo, prav, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 200. 19 je brezpredmeten. 218 in 326 za, proti, zdržani zavrnjeno. Dvesto sedemnajst za, proti, vzdržani zavrnjeno. Tran devetindvajset za, proti, vzdržani zavrnjeno. sedaj pa stran 17, 36 za, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4a. Socialisti ste bili za ali proti? LS in socialisti so proti. Želite še vedno preveriti? 36? Preverjamo prav, glasujemo. 36. Preverimo 36, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 4a. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 19. stran. Kompromis 4b. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4c. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis šest. Za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 358 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 302 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 7, za, proti, vzdržani, sprejeto. 312, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 314, za, proti, vzdržani, ELS, ste za? Za. Preverjamo. Ni bilo jasno. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 315 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani. Preverjamo 315, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 316 za, proti, vzdržani tudi to, preverjamo, glasujemo. verjetno enaka večina, konec glasovanja. Da, zavrnjeno. Kompromis 8a za, proti, vzdržani sprejeto. 8b je brezpredmeten. Kompromis 9, 26. stran za, proti, vzdržani sprejeto. 56 za, proti, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 11. Za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 10. Za, proti, vzdržani sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. Glasujemo o 58. Za, proti, vzdržani sprejeto. V naslednjem ne glasujemo. 356 za. Proti. Vzdržani sprijeto. 361, 362 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 363 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 364 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 366 in 367 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 300 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Gremo na stan 32, 391 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 392 za, proti vzdržani zavrnjeno. Stran 37, 74 za, proti vzdržani preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 75 za, proti, S in D, ste za, sprejeto, 2 za, proti, vzdržani, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smembe 3. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Tran 1. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 4. 76 glasujemo. Ampak tran 1 smo sprejeli. Torej glasujemo samo prvi del. Za. Proti. Vzdržani preverjamo. 76. Jaz in te so bili proti in konec glasovanja zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 5 in tran 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 6 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani. Preverjamo. Šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 78 in 79 za, proti vzdržani zavrnjeno. Tran 3 za, proti vzdržani sprejeto. Tran 4 za, proti vzdržani sprejeto. 7 za, proti vzdržani zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preskočila sem tran 4, tran 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tran 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti vzdržani sprejeto 84 za, proti vzdržani sprejeto 9 za, proti vzdržani sprejeto 98 za, proti vzdržani sprejeto 99 in 312 za, proti vzdržani zavrnjeno 100 za, proti proti, vzdržani zavrnjeno. 101 in 102 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 103 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Tran 13 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Tran 14 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 104 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Tran 15 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 107 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 in 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 151 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani zavrnjeno, 22 za, proti, vzdržani sprejeto. In končno elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. That was it. Mm -hmm. To je vse, kar se tiče glasovanja. In naslednja točka je predsedstvo dr. Bernharda Urla, izvršnega direktorja EFSE, za obnovitev njegovega mandata. Čez 15 minut. A, je že tukaj, je že tu. Čez 5 minut. Tukaj je. Uh, uh, Čez pet minut bo tukaj, tako da prosim, ostanite z nami.

Ok. Tako, nadaljujemo. Sedaj bomo pristuhnili dr. Bernhardu Urlu, izvršnemu direktorju EFSE, kar se tiče obnovitve njegovega mandata. Pravni odpor se je odločil o nominaciji gospoda Urla za drugi mandat 10. oktobra na svojem sestanku. Dr. Bernhard Url je bil imenovan junija 2014 in je bil sedem mesecev VD izvršnega direktorja. Glede na to, da poslanke in poslanci že dobro poznajo gospoda Urla, smo se odločili, da bomo šli po poenostavljenem postopku za predstavitev in za oceno. Imeli bomo normalno zanjavo mnen, raje kot predstavitev. Zato smo združili predstavitev danes. z običajnim postopkom izmenjave mnen z agencijo, tako da boste imeli priložnost, da se pogovorimo tudi o delovnem programu agencije in tudi o strateških ciljih do 2020. Tako da torej dajem besedo kar gospodu Urlu, dobrodošel za vodno izjavo, potem pa bomo imeli postopek HDI. Pritegnite pozornost predsedojoča, če želite spregovoriti. Najprej pa dr. Ur, prosim. Uh, hvala lepa in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, gospa predsedojoča, poslanke in poslanci. Hvala, včast mi je, da sem lahko tukaj, hvala za vabilo in da imam to priložnost. Sem res vesel, da vam lahko povem kaj o svojem uh, programu. To je del mojega procesa obnovitve možnega drugega mandata kot izvršnega direktorja EFSE. Nekoliko bi vas rad spomnil, če lahko tako rečem, kaj je poglavitno poslanstvo EFSE. In to je v bistvu svetovati oblikovalcem politik o najboljših možnostih varnosti prehrane v zvezi z dobrobitjo živali in z tveganji, ki so povezana z vsem tem. Vse to je seveda utemeljeno na znanstvenih dognanjih, delamo na štirih stebrih in potem se vprašamo, kako lahko to dosežemo za naše državljane. To počnemo na podlagi znanstvenih mnen. Delamo na vseh teh področjih in izdelujemo ocene varnosti, proizvodov, pred njihovo odobritvijo oblikujemo tudi letna eh, poročila, tudi glede eh, protimikrobne odpornosti in eh, sodelujemo pri vsem tem z drugimi agencijami, tudi z Evropsko agencijo za zdravila. Eh, poskušamo tudi vnaprej eh, predvideti, kakšna so možna tveganja v prihodnje in tudi kako bi se z njimi spopadli. In ne nazadnje, tudi pravočasno eh, sporočamo svoje dognanje in ugotovitve vsem, ki se ukvarjamo z obvladovanjem tveganja. Če ne, ne vas vrnem v obdobje pred dvema letoma, aprila na sestanek eh, odbora Envis, se pravi, to je bilo v Strasburu še mandat pred vami, ko sem bil na prvem zaslišanju za položaj izvršnega direktorja. Govoril sem o štiri poglavitnih temah naš, mojega delovanja na vzpostavitvi Evropske agende za analizo tveganja, eh, preoblikovanju komuniciranja. In eh, sedaj je seveda vprašanje, ali nam je uspelo uresničiti vse to. Ne moram se sedaj spuščati v podrobnosti, ampak lahko rečem nekaj o prvi točki. Ali smo se znanostjo ukvarjali ustrezno v teh zadnjih štirih letih in pol? je EFSA izdala več kot 2000 znanstvenih mnen, skratka 99 eh, odstotkov je bilo brezspornih, eh,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 delamo na dolgoročni načrti, kot so dodatki prehrani, dodatki krmi, eh, oblikujemo referenčne vrednosti in eh, ukvarjamo se tudi eh, s hitrimi ocenami, kadar pride do izbruhov različnih bolezni, pojavov virusov in tako naprej. Delamo tudi na področju bolezni živali, ukvarjamo se nedavno ne je bila aktualna, naprimer svinska kuga, kuga pri prašičih eh, in eh, poskušamo vse to obvladovati tudi s pomočjo uvrstitve v primerne kategorije. Nekoliko eh, tega dela upravljamo tudi v zadju in sicer oblikujemo smernice, orodja za oceno tveganja in tudi na nek način priročnik za izvajanje ocene tveganja. Ne omenim tri pomembne zadeve. E, ukvarjamo se s področjem negotovosti pri znanstvenih ocenah tveganja, potem smo delali na tem, kako ocenjujemo dokazno težo pri različnih eh, študijah, kako si pri tem pomagamo znanstveno literaturo in kako ocenjujemo posamične eh, študije. In eh, ne na zadnje smo delali tudi na biološki relevantnosti ugotovljenih učinkov. Torej gre za sodobno znanost, Eh, včasih se eh, sestavljamo tudi strokovnjaki iz Kitajske, Španije, Nove Zelandije, Združenih držav, skratka iz vsega sveta in tudi od njih dobivamo pozitivne odzive. Pogosto nam rečejo, mi sploh ne izvajamo svojih lastnih študij, temveč povzamemo kar mnenja. EFSE, torej znanost pri EFSI zelo koristna, zelo ažurna. In naj se vrnem spet na Evropski parlament. Zdi se mi, da je bila leta 2002 eh, zelo modra odločitev, da se oblikuje eh, majhna agencija, trenutno v Parmi, samo z nekaj sto ljudmi in potem črpati iz držav članic, iz znanja njihovih strokovnjakov. Torej, na prostovoljni ravni nam države članice posojajo tako rekoč strokovnjake. Naš model je v bistvu cenovno zdržen, zelo poceni v primerjavi z združenimi državami in zelo učinkovit. Prav neverjetno je, kako veliko lahko naredimo, samo 80 milijonov evrov na leto. Če pogledamo, kaj počnejo v Združenih državah Amerike, oni porabijo za to leto med 5 in 10 milijard dolarjev, imajo več tisoč zaposlenih, mi pa imamo majhno organizacijo in opravimo ogromno dela, ne le zaradi entuzijazma eh, vseh, ki delamo tam ampak tudi meni kot direktorju je veliko veselje videti vso to strast in unemo, s katero opravljajo naši uslužbenci svoje delo in tudi strokovnjaki od zune, ki se nam pridružujejo. To je res eh, lepo videti Evropo v akciji in to je tisto, kar je lahko za zgled temu, kako naj bi bila Evropa zgrajena. To je konkreten pristop k evropski integraciji in res lahko rečem, da je naše delo na varnosti prehrane v Evropski uniji lahko za zgled drugim. No, potem druga točka. Evropska agenda za ocenjevanje tveganja. Da, na tem res delamo, imamo žarične točke v državah članicah in delamo na velikih projektih na vseh aktualnih zadevah. In zato bi se rad tudi zahvalil vsem, ki nas že stalno podpirajo pri naših projektih. Glede naše preglednosti in odprtosti, lahko rečem, da smo to pot odprte EFSE začeli že leta 2014. Hoteli smo naše podatke in metode javno predstaviti tako, da bo vse dostopno za javnost. In izvedli smo že več kot 35 ukrepov, tudi v kompletnem ciklu eh, znanstvene ocene tveganja. In rad bi se zahvalil Evropskemu parlamentu in odboru Envi za vaše kritično sodelovanje. Eh, in za prispevek k neodvisnosti dela naše agencije. Potem gre tukaj še za letni postopek razrešnice, kar je vse povezano tudi z učinkovitim vodenjem. Eh, pri tem lahko rečem, da je dober znak, da smo vedno dobili brez težav razrešnico za delo EFSE lahko rečem, da sedaj uh, štejemo več kot sto organizacij, ki so bistveni deležniki EFSE. In ravno ta pristop je skupaj s parlamentom oblikoval enkratno pobudo in eh, to je recimo zdravje čebel, partnerstvo za vzdrževanje čebelarstva in zdravih čebel, Eh, ker so čebele in čebeljaki vedno bolj izpostavljeni različnim zdravstvenim tveganjem. Eh, mislim, da je delo, ki ga skupaj s parlamentom upravljamo na tem področju, tudi neke vrste priznanje, zaupanja. Veliko smo sodelovali tudi na področju dobrobiti živali in tudi zato se vam želim zahvaliti. Tudi v prihodnje bo še veliko priložnosti za tesnejše sodelovanje. Vendar delovanje agencije ni samo sebi namen, ne gre za neke vrste larpulartizem, gre za dejanske, konkretne zadeve in mislim, da je to naš cilj, to je tisto, kar si od nas želijo naši državljani in tudi Evropski parlament nas budno spremlja in nas bo postavil na odgovornost, kadar bo to potrebno. Eh, pred časom smo se že spraševali, kako doseči, da bo naše delo bolj prepoznavno, bolj odmevno. Ja, pri svojem delu poskušamo biti čim bolj eh, racionalni, koherentni v svojih sporočilih, eh, konkretni v sodelovanju z drugimi organi, ki se ukvarjajo z oceno tveganja. No, ob vsem, kar sem povedal, se vprašamo, ali smo lahko zadovoljni. Rekl bi, daj ne. Lahko rečemo da, zato ker je delo EFSE bistveno pripomoglo k temu, da dejansko v Evropski uniji upoštevamo najviše standarde varnosti in naša agroživilska industrija je dejansko najkakovostejša naj v svetu in dosegamo tudi veliko preglednost delovanja, tudi Refit je to pokazal in tudi številni deležniki mislijo tako. Ampak lahko rečem tudi ne, nismo še posem zadovoljni, ker imamo še veliko dela, še zlasti na področju proti mikrobne odpornosti in teh izzivov je še veliko. Lahko rečem, da nismo bili vedno uspešni pri komuniciranju z javnostjo pri predstavitvi našega znanstvenega dela, pri odprtosti. Želimo si biti namreč še bolj odprti. In dovolite mi, da povem še nekaj o nedavnem delovanju. E, in to je razlog, zakaj smo e, bili tako pozitivno nastrojeni do predloga komisije o transparentnosti. S tem bomo pridobili več sredstev in načinov za velik preskok, še večji preglednosti, transparentnosti in eh, boljši zakonodaj za naše delo. Tudi vaš odbor je temu pripomogel in drugi eh, odbori tega parlamenta. Brez vaše pomoči EFSA ne bi mogla izpolniti vseh teh eh, pričakovanj. Seveda razumemo, da postopki pri parlamentu terajo svoj čas, to razumemo in priznavamo, mi nismo zakonodajalci, smo bolj predmet zakonodaje. In vendarle vas prosim, da našemu doseju date čim večjo prednost, ne toliko zaradi dobrobiti EFSE, temveč zaradi pričakovanj naših državljanov glede preglednosti in učinkovitosti dela EFSE. Naj se vam zahvalim za vse delo, ki ste ga opravljali pri tem in upam na vaše nadaljno predanost pri tem. In če imam še dve minuti, naj povem še tole. Največji izzivi za prihodna eh, leta, to bodo viri, tako glede proračunskih sredstev kot strokovnih znanj. In mislim, da se lahko vsi strinjate s tem, da ne moremo v prihodnje delovati samo uh, temi sredstvi, ki so nam bila dodeljena doslej, to je še vedno uh, veliki ziv za nas, če pogledamo, kaj se dogaja trenutno v kemijski industriji in kakšna so pričakovanja javnosti naših sodržavljanov. Eh, izziv je tudi, kako posedovati naša znanstvena dognanja javnosti, kako se lotiti vsega tega kot EFTA. Vsi ti izzivi terjajo številne nove pobude, na podlagi katerih bomo oblikovali nadaljevanje strategije za obdobje do leta 2027. Sam temu pravim eh, brezmejno sodelovanje. To je mogoče slišati trivijalno, ampak sam sem prepričan, da je ravno sodelovanje najboljši temelj za boljšo prihodnost in naše sodelovanje ter delo je vse v prihodnje. Moramo se tesneje eh, povezati z vsemi službami in agencijami, ki poročajo vašemu odboru. In to bi recimo lahko vse skupaj povezali v neke vrste virtualno agencijo za zdravje. Tu bi nam bila podpora odbora NVI v veliko pomoč. Seveda pa je to povezano tudi s sodelovanjem z drugimi odbori Evropskega parlamenta in z drugimi agencijami. Mi smo vedno tukaj in vam na voljo, da vam lahko svetujemo, če to želite. Pripričani smo, da za globalni pristop k ocenovanju tveganja za varno hrano in krmo potrebujemo celovit pristop, vaše partnerstvo in tudi boljše in tesnejše sodelovanje z družbenimi vedami. In prav tako moramo tesneje sodelovati s z vsemi, ki se ukvarjajo z najnovejšim tehnološkim eh, razvojem. In tu spet podarjam sodelovanje. Glede sredstev bomo potrebovali vašo podporo za več sredstev za EFSO v prihodnje. Zavedam se, da se ponavljam, ampak pripričan sem, da se večina strinja. 80 milijonov evrov je pač eh, nezadosten znesek za naše letno delovanje. Zahvaljujem se vam za dosedanje sodelovanje, včasih so bile naše debate ostre, ampak tudi v takih situacijah sem imel vseeno občutek, da smo eh, zedinjeni, da smo združeni v prizadevanju za iste cilje in za prihodnost Evrope. V veliko veselje mi bo sodelovati z vami tudi v prihodnih letih in pripravljen sem odgovoriti na vaše vprašanje vprašanja, za katera se vnaprej zahvaljujem. Hvala lepa. Sedaj je na vrsti gospa Ajuso. Hvala lepa. Eh, gospa predsedujoča, gospod Url, kolegice in kolegi. Eh, Najprej naj vam zaželim dobrodošljico, gospod Url. Eh, vesela sem vašega ponovnega imenovanja in eh, sem zato, da se vam obnovi eh, mandat. Mislim, da ste delo odlično opravili, da tudi vsi, ki delajo z agencijo, odlično opravljajo svoje delo in lahko rečem, da eh, vaša agencija dobro deluje in da ste vi kot eh, izvršni direktor pokazali, da znate obvladovati tudi težavne situacije in pripričana sem, da boste še nadalje budno eh, spremljali razvoj znanosti in poskrbeli za sodobno delovanje. Vse imam preprosto, vendar pomembno vprašanje in sicer glede na nove izzive, ki vas čakajo, eh, kakšne bi bile za vas prioritete, če boste spet dobili mandat za pet let? Hvala za vaše vprašanje. Odpiram razpravo. Eh, prosim, zastavite vprašanje vsi, ki ste se prej prijavili. Gospod Poč, vi ste prvi. Hvala lepa. Mislim, da ni nikakršnega dvoma, da ste pravi človek za vodenje agencije. To ste že večkrat dokazali z lastno predanostjo, z dobrim delom, z vašimi komunikacijskimi sposobnostmi, ki so vedno visoko cenjene. Ampak to ne pomeni, da sem v celoti zadovoljen z vsem, kar počnete. Jasno je, da ste bili zelo uspešni, ampak nihče ni samo uspešen, storili ste tudi nekaj napak, nihče ni brez napak. In za me kot poslanca tega parlamenta bi bilo zanimivo slišati, kaj vi mislite o napakah, ki ste jih storili kot agencija, ne vi osebno. In kaj ste se naučili iz teh eh, napak? Recimo ocena sladil in podobno. Eh, kaj bi vi rekli na to temo, kaj se je zgodilo eh, z vašimi mnenji, ko je komisija nekoliko pritisnila na vas? In potem še eno vprašanje, ki je za me zelo pomembno. In sicer podvajanje dela oziroma to, kar se dogaja trenutno z nekaterimi ocenami določenih substanc. Mislim, da veste, kaj eh, želim vprašati. E, eh, naprimer, kadar gre za pesticide, ena agencija, ocenjuje pesticide, druga biocide, pri tem se delo podvaja in to se mi zdi nekoliko čudno. In ne vem, ali to potrebujemo. Mislim, da bi si morali poskrbeti to, da ni več takega podvajanja in prekrivanja. To bi bilo tudi v javnem interesu. No, potem. Eh, To, kar ste rekli, vse drži in glede gensko spremenjenih organizmov smo tudi danes že nekaj slišali in tudi gospa poročevalka je nekaj povedala o tem. Vedno imamo dve možnosti, kadar karkoli počnemo, lahko zadeve prehitevamo in delamo hitro, lahko pa se potrudimo, da delamo dobro, vendar to potem traja nekoliko dlje. Torej se treba odločiti, ali boste želeli biti hitre ali kakovoste rezultate. Zanima me vaše mnenje o tem. Hvala lepa, gospa Majzner. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa, gospod Ul, da ste tukaj za vašo predstavitev. Pred nekaj leti sem z gospod Ajuzo, bila v parmi prijevci in to me je prepričalo, kar sem tam videla. Tudi znanstveniki, s katerimi sem se pogovorila, ki so resnično se mi zdeli neodvisni, tako da sem, kar se tega tiče, privržen kaj vse. Sveda ni vse idealno, ampak vedno sem se na vas lahko zanesla in to se mi zdi pomembno, pomembno, da vaš organ obstaja. Sedaj pa ste sami dejali, to je bilo samo kritično, da morda pri komunikaciji niste storili dovolj za protimikrobno odpornost, kaj bi lahko storili več, vam nismo dovolj prisluhnili, vaš nasvet ni bil dovolj odločen. Kaj mislite s tem, ko pravite, da ste pri komunikaciji morda bili preslabi? To je prvo. Drugo vprašanje. Govorili ste, da v odboru PEST smo slišali, da si želimo še več podatkov, več preglednosti. Vprašanje. Bi za to, da bi lahko zagotovili več podatkov, potrebovali več sredstev, kaj bi potrebovali za to, čisto konkretno in nasplošno, dejali ste, da 80 milijonov ni veliko sredstev, to mi je popolnoma jasno. Koliko bi pa potrebovali? Dobro, seveda, morda je to nekoliko preobširno vprašanje, ampak kaj bi lahko storili bolje in kaj bi lahko storili več, če bi imeli več sredstev, kako bi lahko še bolje služili, držav, služili državljanom, kaj bi se spremenilo? Hvala. Thank you. Mr. Hausling. Hvala, gospod Hausling. Hvala lepa, da ste prišli. Hvala lepa za vašo izjavo. Mislim, da smo se enotni, da je vsa zelo pomembna institucija in jo želimo okrepiti. Nedavno, morda tudi niste prispevali k temu, da ste vedno imeli popolnoma neutralno pozicijo. Čisto previden bom. Če bi tukaj spada sedeli, bi bilo vse v redu, ampak kot šef EFSE ste v veliko točkah podajali izjave, ki so bile vsaj sporne. Nekomu ste dejali, da sledi pri glifosatu tudi svojim lastnim interesom govorili ste o Facebook znanosti in tako dalje. Tukaj moramo biti klinični, če sem previden. Potem ste dali tudi intervju za avstrijsko revijo, ker pravite, da ekološko kmetovanje ni sposobno prehraniti sveta, da potrebujemo intenzivno kmetijstvo. To je tudi nekaj, kar industrija vaš čas govori. In pri genski tehniki ste povedali, da je genetska tehnologija dobra pot, samo to moramo bolje razložiti. To so torej izjave, ki bi jih lahko prevzeli tudi iz kakšne industrijske publikacije. Zato vas sprašujem, ste res popolnoma neutralni pri teh spornih odločitvah, podajate take izjave, to vzbuja nezaupanje, to moramo pošteno reči. In vprašanje. Vse je že bilo govora o napakah, spraševali so o tem, pa ne menite, da včasih da, podate tudi kakšne izjave, ki jih morda ne bi tako podali, če bi bolje premislili ali boste nadrevali tako, kajti institucija EFSA seveda živi tudi od tega, da ima zaupanje vseh in nezaupanje obstaja, zato ker se vi izražate zelo politično. Kar se tiče genetske tehnologije, izjava glede tega, to ne prispeva k temu, da bi lahko to izjavo ocenili kot neutralno, če se previdno izrazim. Kako boste torej opredelili svojo vlogo v naslednjih letih, boste še naprej tako politično dejavni ali pa boste bolj neutralni. Vprašanje, kaj potrebuje FSA v naslednjih letih, jasno ste povedali, to tudi sam pravim, kar se tiče preglednosti. Smo zato kot zeleni, da hitro napredujemo, tako kot ste dejali. Včeraj smo imeli tudi sestanek na to temo, ampak obstaja težava in tukaj smo si enotni če komisiji to pade na pamet tako tik pred zdajci, potem smo mi pod velikanskim pritiskom, da kaj naredimo. Vseeno bi pozdravil, če bi pred volitvami prišli do rezultata. Ampak nasplošno mislim, da je potrebno več kot samo denar. Gre predvsem za vprašanje preglednosti. To je ključno vprašanje. In tako, bi vaš organ še naprej lahko imel veliko zaupanje. Potem pa še ena točka, kar sem opazil v zadnjih letih pri veliko odločitvah, ali se ne odmikamo nekoliko od previdnostnega načela, bolj k tveganemu pristopu, ki razmišlja ali ne bi tvegan primerjali tudi z ekonomskimi prednostmi. To me skrbi pri veliko izjavah EFSE. Menite, da je tako? ali menite, da to previdnostno načelo ostaja, da je to še vedno glavna smernica. Hvala lepa. Thank you. Uh, Madame Melior. Gospa Miljor, ja, hvala lepa. Zahvaljujem se vam za to, da ste prišli in tudi za vašo predstavitev. Da ste spregovorili o tem, o čem ste govorili tudi že na začetku. Mislim, da je lahko EU zelo zadovoljna, da imamo EFSO, da imamo visoko raven varnosti živil v Evropi. Zelo bi pozdravila vaše podaljšanje mandata in mislim, da je za Evropsko agencijo dobro, če ima karizmatičnega predsednika, če se izrazim nekoliko diplomatsko. Spregovorili ste o eni točki, ki tudi mene vedno vznemirja strokovnjaki iz držav članic, tudi ko sem bila tam pri vas. To je ključna pristojnost EFSA, to je podlaga, na kateri delujete in podajate ocene. Strokovnjaki iz držav članic pa so istočasno tudi težava. Lahko so se o tem tudi pogovorili nedavno in veselila bi se, če bi morda podali še nekaj zamisli o tem, da morajo strokovnjaki resnično sodelovati, biti pripravljeni na to in da so države članice pripravljene dati tudi kaj sredstev ali vsaj ustvariti možnost, da strokovnjaki in strokovnjakinje v parmi dobijo svojo besedo in lahko pomagajo. Gospa Majstner je spregovorila o preglednosti. Velika težava je tudi, kako pregledno, transparentno dela EFSA in oboje je tesno povezano. Zelo bi se veselila, če bi še o tem povedali par besed. Hvala. Thank you, Madame Lior, no, Mr. Lise. Hvala lepa, gospod Lize. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa, gospod Tull, za predstavitev, za vaše delo. Tudi sam bi pozdravil, če bi lahko nadaljevali svoje delo. Samo eno temo bi na kratko rad omenil. Imamo revizijo zakonodaje o živilih, imamo razprave o časovnem razporedu. Sedaj mislim, da moramo dati jasen znak komisiji. Način dela komisije, tako kot je, ni več spremljiv. Že leta se interno, pa tudi seveda z vsemi akteri, pogovarjamo in potem, ko je predlog pred nami, moramo potem to kar v treh tednih, tako bi imeli najraje, potrditi, prikimati in nič ne spremeniti. mislim, da smo slišali iz komisije tudi, da je, eh, pa tudi gospod Zemar dejal, da se ni več potrebno posvetovati z akteri, ker je to komisija že storila. Tako to ne gre. Če podate predlog, če poda komisija predlog, moramo imeti dovolj časa. In to, kar imamo sedaj na njenem redu, če se gledamo plenarno zasedanje naslednjega tedna, je to preveč. 7-8 resolucij elementov zakonodaje bi morali sprejeti. Vsako zadevo pa bi si morali pogledati veliko bolj natančno. Tako da sem zato, da bi pri tej zakonodaji v živirih vse opravili temeljito in počasi, ne pa tako hitro. Vem, slišal sem, da ste dali, da se živite, da to spremo v prvi obravnavi. Dajte znak komisiji, da se bo potrebno navaditi na to, da si parlament vzame čas za zakonodajo in če se kaj želi sprejeti, je potrebno to podati prej. Meni se zdi neprijetno, da so leta stvari ležale na komisiji sedaj, pa nam je bilo vse predloženo v zelo kratkem časovnem okviru. To nam predstavlja velike težave. Thank you, Madame Allah. Hvala lepa, gospa Alan. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospod Uril, ker ste prišli sem. V imenu moje skupine imam več vprašanj. In sicer glede reforme eh, splošne zakonodaje o prehrani in prehranski varnosti, ki je vedno pomembnejša, me zanima, kakšna so vaša mnenja glede pomenih zadev, recimo Um, upravljanje oziroma urejanje nasprotnih interesov, interesov držav članic, potem glede endokrinih motilcev, ki so poseben problem, uh, ker uh, vidimo, da se kažejo že velike in hude posledice tega, ker smo to predolgo zanemarjali. To je dejansko že Eh, dolgo časa znan pojav, potrebovali bi eh, zelo poglobljeno študijo glede treh možnih učinkov in tudi retrogradnih učinkov. Potem me zanima, kaj lahko storite, kadar eh, se ne Eh, upošteva mnenja EFSE, recimo ali lahko EFSA nastopi odločneje in poskrbi za uveljavitev svojega mnenja. Prosim, da mi odgovorite na ta tri vprašanja in hvala vnaprej. Gospa Zomer. Hvala lepa, predsednica. Dobar dan, gospod Url. Eh, veseli me, da ste tukaj. Vesela bi bila tudi, če bi lahko podaljšali svojo pogodbo. To moram iskreno reči, to, kar cenim pri vas in to je pomembno za stališče, za funkcijo, ki jo izvajate, je znanstveni pogled na stvari. V zadnjih letih vedno pogosteje vidimo, da se politika, da se vpliva na politiko vedno več strani javnih, javnega mnenja in tudi novi mediji k temu prispevajo, tudi lažne novice se veliko krat pojavljajo in na tem področju, ki je pravzaprav znanstveno in to zastopate vi, na tem področju se torej od zunaj poskuša vplivati tudi prek lažnih novic. Zato se mi pojem, kolega Hojzdnink, Facebook znanost eh, zdi pravi. To opisuje točno te razmere. Znanstveni pogled je pomemben, kaj ti? Znanost je pač skrbna in zato potrebujemo tudi čas in kot parlament potrebujemo tudi čas. Kolega Peter Lize je ravno kar dejal, da smo v takih razmerah, da nam komisija tega časa ne da. In tu bi rada spregovorila točno o tem predlogu o spremembi zakonodaje. V živilih se dela, kot da so zakonodajalec, ampak niso. Mislim, da moramo malo zadržati komisijo pri tem, ne celotno, ampak predvsem, ki je desante, tako ne gre. Prepričana sem, da mi, kot eden od so zakonodajalcev, pa tudi svet, kot drugi del, moramo imeti dovolj časa za to, da se ukvarjamo s temi tudi težkimi, včasih tehničnimi dosegi, da jih ustrezno obdelamo in da to oblikujemo morda tudi bliže realnosti. Nisem mnenja, kot kolega Heusling, da če rečemo, da alternativno kmetijstvo, kar na koncu ne more prehraniti kmetijstva, da takoj zastopamo industrijsko stališče. To se mi zdi neverjetna izjava z vaše strani. Znano je, da je alternativno kmetijstvo tako, da potrebuje 6 do 7 krat večjo površino kot konvencionalno, da lahko pridelamo enako količino pridelka. To je znano, kolega. in rada bi opozorila tudi na to. Morda je to rešitev za alternativno kmetijstvo. In tu sem pozitivno napirena, je upravičena, ampak konvencionalno kmetijstvo je tudi upravičeno. Da gre za razumno, da razumni zeleni so vedno bolj pozitivni do genetske tehnologije, kajti ravno na zeleno področje se lahko to zelo uporablja, kajti to vodi do tega, da lahko uporabljamo manj kemikali, pa tudi manj drugih sredstev, naprimer goril. In to potem zniža tudi emisije CO2. Želela sem to tudi vam še povedati. Hvala lepa. Thank you very much. Uh, since we're... Hvala lepa. Imamo še dva govornika v imenu komisije, gospod Skeller, mislim, da se je priglasil. Če želite, lahko sedaj poveste. Uh, hvala, pa se jaz sem tukaj zaradi predstavitve gospoda Urla, zaradi njegovega ponovnega imenovanja. Uh, na mesto izvršnega direktora Evropske komisije. To seveda v celoti podpira. Že dolgo sem bil član upravnega odbora Evropske in tudi sedaj sem z veseljem prisluhnil njegovi predstavitvi tu v parlamentu. Mislim, da je seveda nujno zagotoviti več sredstev EFSI za delovanje, še zlasti na področju ocen tveganja in to je treba olajšati mislim, da lahko pri tem pripomoremo vsi skupaj, komisija, svet in parlament. In eh, treba je zagotoviti EFSI ne le sredstva, temveč tudi pravno podlago za pristojnosti na tem področju. Mi se seveda zavedamo tega, da sta svet in eh, parlament eh, zakonodajalca in imata svoje postopke in svoja mnenja. Eh, večkrat smo že slišali, da je bilo veliko nezadovoljstva zaradi hitrosti sprejemanja tega eh, predloga, ampak dejstvo je, da je komisija želela to pojasniti podrobneje. To je bila stvar odziva na želje naših sodržavljanov predsednik Juncker in tudi drugi komisari so eh, zagotovili, da želijo prisluhnuti državljanom in da so pripravljeni tudi odločno delovati, odločno in hitro bi rad poudaril. In to pomeni, da je treba poskrbeti za hitro odzivnost, kar je komisija tudi dokazala, s tem, da je minilo manj kot štiri mesece med eh, prvim odzivom komisije v decembru lani in sprejetjem ambicioznega predloga v aprilu. Ni lahko rečemo, da smo si pri komisiji našli dovolj časa in energije, da smo hitro opravili potrebno delo in eh, zato se zavedamo, da zahtevamo veliko od parlamenta in eh, sveta, da pravočasno najdejo energijo in čas, da zagotovimo čim prejšnje sprejetje tega pomembnega predloga. In seveda se zavedamo, da bi bilo veliko bolje, če bi imeli na voljo več časa, ampak moramo spoštovati tudi koledar parlamenta in v v okviru tega biti dovolj ambiciozni. Zato bi rad poudaril še enkrat, da je to zelo pomembno, kar je povedal tudi mm, gospod Url. In uh, sedaj je pravi trenutek za to, trenutek je dozoru, da vsi dodelimo več sredstev in eh, mislim, da bo to velik dosežek za vse evropske institucije če bomo lahko kolektivno dosegli v zelo kratkem času sprejetje tega tako pomembnega predloga za izboljšanje transparentnosti na tem izjemno pomembnem področju. Hvala lepa. Vsi se zavedamo prizadevanj komisije, njih močno cenimo. Gospa Zomr. Hvala lepa. Naj se sedaj neposredno vključimo v to. To se mi zdi res nekaj neprijetnega. Komisija pravi parlamentu, parčacem, da niso dovolj ambiciozni, kar se tiče te zakonodaje o živilih. To se mi zdi nepravilno. Sama se hvali komisija, da je pripravila predlog v tako kratkem času, ampak ni ocene vpliva. In to je največja težava. In tudi težava sveta nimamo presoje vpliva, ki bi jo komisija morala upraviti v smislu boljše zakonodaje. In zato imamo tudi take težave tukaj, da moramo to tako hitro obravnavati. In res je tako, če nimamo možnosti se pogojiti z vsemi zainteresiranimi strani, tudi z nevladnimi organizacijami, potem nam nekaj manjka. In to nam otežuje, dodatno otežuje delo. Nekaj je tako, da delamo vedno samo na enem doseju. In zelo zanimivo se mi zdi, da komisija tukaj ima toliko časa in toliko virov, sicer pa vedno pravi, da ni sredstva, ni virov, da bi obstoječa zakonodaja 100-odstotno izvajala. V zadnjih letih je GD Sante se zelo zadrževal, ni delal nič, če smem temu tako reči. In če spomnim samo na uredbo o informacijah o živirih. Torej, zelo veliko je bilo potrebno narediti v delegiranih aktih in nekaj GD Sante tega ni eh, želel storiti. Izredno podanem danes, da je povečanje preglednosti potrebno zagoviti OFC e in EFSA mora zato dobiti tudi veliko več finančnih virov. Prav tako pa morajo države članice storiti več, ne bom pa sprejemala, da bo komisija na takem sestanku tukaj trdila, da je edina, pa sve tudi, ki ščiti interese državljanov in jemlje resno to državljansko pobudo proti glifosatu. Vsi smo za to, ampak želimo biti temeljiti, dostojno praviti svoje delo. Poslovnik nam pravi, da običajni postopek vzala prvo in drugo obravnavo in skoraj, da se mi zdi nedostojno, kako komisar telefonirano okrog, da naj gre se skupaj po hitrem postopku, da ne bomo imeli običajnega postopka, da bi to vse uredili v prvi obravnavi, namen je popolnoma jasen. Tako bi potem komisija uveljavila svoj predlog vsaj 90 odstotno, mi pa menimo, da ta predlog ne smejo gledati luči v takem, taki obliki, zato potrebujemo običajni postopek, prvo, drugo obravnavo. To sem morala povedati. You, Hvala, gospod Zomar. No, slišali smo veliko komentarjev, tako da vam um, kar predajam besedo, da se odzovete na to vprašanje. Hvala. Hvala za vaš interes, pa tudi za zaupanje, ki ste ga izrekli. No, gospod Hojzling ima določene pomisleke glede zaupanja, bom tudi na to se skušal odzvati. Vendar, kar zadeva samo osebino, kar zadeva prednostne naloge pri našem delu. Osnova za delo EPSA je bila je in bo kakovost znanstvenega dela. To mora biti najviše prioriteta. Če nimamo dobrih znanstvenih podatkov, potem sploh o tem nimam kaj poročati. Izhodišče za vse je to, da so, znaš, da so znanstvene zadeve urejene. To je pomembno, pomembno, da upoštevamo strokovno znanje, metodologijo, podatke in tako naprej. To je naš sadani kruh. Moramo biti tudi dovolj inovativni, to je pomemben vidik. EFSA, potrebuje sredstva, zato da lahko inovira, zato da eh, sledim razvoju v živilski industriji. Kajti, če mi, ki ocenimo tveganja, nismo na enaki ravni kot živilska industrija, potem ne moremo ocenjevati njihovih inovacij, ne moremo opravljati presoj vpliva. In kaj to pomeni za tveganja za okolje in zdravje? Pomislite na nanomaterijale, eh, na kemijske mešanice, ki jih moramo ocenjevati. Skratka, moramo imeti odličnost v znanosti. Druga prednostna naloga je to, da sodelujemo z družbo in to je nekaj, k čemer se bom mm, povrnil v okviru odgovora gospodu Poča. Ali smo vedno prav sodelovali eh, z družbo, ali smo vedno prav komunicirali? Mislim, da ne, vendar to je izziv, s katerim se sooča tudi parlament, komisija, nacionalni politiki, znanstveniki po vsem svetu. Kako? Eh, naj bo glas dejstev uh, eh, slišen, preden postane predmet politične razprave. In nimamo čarobne palčke za to. Menimo, da preglednost ni več dovolj, potrebujemo sodelovanje s civilno družbo, zato da bo civilna družba uh, neke vrste uh, podnarekovali solastnik naših znanstvenih dognanj. Moramo prisluhniti potrošnikom, ne pa da zgolj govorimo eh, v hladnem, znanstvenem, tehnološkem, tehnološkem jeziku. Jasno je, da skrbimo za pomisleke potrošnikov. Nismo politiki, smo znanstveniki in gremo lahko korak naprej v sodelovanju s civilno družbo. Tretja prioriteta bi bila to, da moramo uporabljati moderne tehnologije. Moramo uporabljati Eh, najnovejšo tehnologijo, tudi ko gre za umetno inteligenco in mi smo tu majhen igralec in lahko to storimo le, če se združujemo z drugimi agencijami, s komisijo, zato da imamo nekakšno vozlišče umetne inteligence za oceno znanstvene literature. Preden potem seveda stopijo v igro tudi človeški možgani, ki zadevo obravnavajo. In zadnja prioriteta, mislim, da je sodelovanje. To je ključna beseda v 21. stoletju. Če ne bomo sodelovali, bomo lahko zaprli uh, našo agencijo. Seveda sodelujemo, vendar eh, tega še ni dovolj. Moramo več sodelovati z državami, članicami, z Evropsko kemijsko agencijo, Evropsko agencijo za zdravila, eh, Centrum za nadzor bolezni in tako naprej. Torej, moramo uporabljati no nove tehnologije, sodelovati. Eh, to bi bilo nujno za naše prihodne delo. Potem gospod Poc. Ali smo se zmotili? Da, seveda, očitno, očitno je, da smo delali napake pocenili smo na nek način eh, moč razprave o glifosatu. Prepričan sem, da znanost glede glifosata je ustrezna. To je bilo potrjeno strani vseh regulatornih agencij na svetu z izjemo uh, sveto, uh, agencije Svetovne zdravstvene organizacije, vendar vse ostale regulatorne agencije uh, iz Azije, iz ZDA in tako naprej, so potrdili naše podatke. Tako da znanstveno gledano to je bilo dobro delo, vendar kar zadeva samo na komunikacijo, težavno. Vendar pogosto slišimo od politikov, da če vi znanstveniki bi znali bolje komunicirati, bi bilo naše življenje politikov lažje. In tu je nekakšno. Vendar mi ne moremo komunicirati tako, da. Eh, ne bi eh, odpravili političnih napetosti. Če obstajajo politična napetost, glede tega, tega ne more znanost rešiti in to tudi ni naloga znanosti, to je politično vprašanje. Gre za vrednoti naše družbe. Torej, kaj želimo? Želimo ti dve zadevi ločiti, da imamo posebej znanstveno razpravo in potem politično razpravo, to pa ni naša stvar, torej politična razprava. Ali imamo dvoslojni pristop glede biocidov in pesticidov, da imamo zakonodajo, ki pravijo, da mi obravnavamo pesticide, eka pa biocide. Ali je to najboljša rešitev ali ne, ne vem, vendar to je naloga zakonodajalcev. Veliko sodelujemo z eko in uh, In veliko smo sodelovali z njimi glede eh, hormonskih motilcev, prav tako menim, da je to dober primer tega, kako eh, lahko agencije med sabo sodeluje, vendar zakonodajalca sta se odločila, kako boste razdelila delo glede pesticidov in biocidov. Potem glede GSO-jo vprašali ste, ali želimo imeti dobro ali hitro rešitev in eh, moj odgovor je, želimo hitro in dobro rešitev. Da, to je enostavno odgovor pravite, to poceni odgovor. Mi nismo zakonodajalci, to je res vaše področje. Da bi podaril naše stališče. Torej, mi smo nas otožili pred Evropskim sodiščem zato, ker nismo speli razkriti informacij, ker so to tako želeli poslanci v zadeve glifosata. In sedaj smo torej pred sodiščem EU, kar ni odlična situacija če uh, poslanci tožijo EFSO. To ni idealen način. Bili bi zelo veseli, če imeli jasno zakonodajno okvir glede preglednosti, ki bi omogočil čim večjo preglednost. Sveda treba pri tem upoštevati pravice intelektualne lasnine. In radi bi imeli tudi sredstva za to, da bi lahko uh, bila ta preglednost realnost. In če bomo to sedaj prilagali Razumem vaše argumente, gospa Zomer, nimam težav s tem, vendar če bomo to sedaj priložili, potem bo znova EFSA plačala ceno, kajti mi bomo tisti, ki bomo obtoženi, da nismo bili dovolj pregledni. Za nas in za državljane je res pomembno, da, da, da, da, da, da ta pobuda se uveljavi, vendar ne morem vam ničesar nalagati, to je pač vaša odločitev. Mi samo upoštevamo vaše odločitve. Če se boste vi odločili to spet kasneje, bomo pač mi uh, to upoštevali. Vendar naj povem, da mi imamo uh, potrebo po čim boljši in čim hitrejši rešitvi. Čeprav je to lahko kontradikcija sama po sebi. I understand. Razumem da je samo da napačno porabi sedico odložiti. Vendar to je pač pričakovanje, do katerega je prišlo, da bi lahko v tem sklicu parlamenta dobili rešitev. Zdi pa se, da se to ne bo zgodilo. In temu bi pač rekel preložitev, vendar morda bi lahko rekel preložiti pod narekovaj. Gospa Meissner, spraševali ste o komuniciranju in o tem, ali bi lahko storili kaj več. Kar zadeva protimikrobno odpornost, mislim, da je naša komunikacija odlična. Skupaj z Agencijo za zdravila in ECDC-em zelo dobro sodelujemo. Tu res nismo šipki in spraševali, ste, koliko denarja bi EFSA potrebovala. In tu lahko mm, primerjam EFSO e zemo. On ima dvakrat več zaposlenih. Oni imajo 1000 zaposlenih, mi pa imamo 500 zaposlenih. Imajo pa štirikrat uh, uh, večji proračun. Mi imamo 8 milijonov, oni pa 32 milijonov. In zato lahko ima drugače sodeluje strokovnjaki, ker lahko plačuje pristojnim organom v državah, članicah, da jim posodijo strokovnjake. EMA vsako leto zelo veliko plača državam članicam eh, za to. Mi lahko temu namenimo bistveno manjši znesek. In eh, EFSA bi zelo dobro delovala, če bi imela proračun 200 milijonov evrov. To bi bila dobra EFSA, ki bi bila pripravljena na prihodnost, na krize, na razvoj metod in tako naprej. Torej 200 milijonov evrov bi bil zelo dober proračun za EFSO. Gospod Hojsling, zelo resno jemljem to, kar ste dejali. Ne smem prevzeti politične vloge, to ni moja naloga in včasih vem, da sem na robu, to je pač nekoliko stvar mojega značaja, vendar dobro je, da ste me spomnili, da. Jaz zastopam uh, znanstveno agencijo in nisem poslanec in bom previdnejši v prihodnje. Kar, kar zadeva intervju, ki sem ga dal za avstrijsko televizijo oziroma časopis, no, gre za besedilo v nemščini in lahko bi rekli, kaj sem dejansko rekel. Rekl sem, da potrebujemo intenzivnejšo, krožno in trajnostno kmetijstvo za to, da nahranimo 10 milijard ljudi. Glede genske tehnologije sem dejal, da ne bi najprej izbral GSO-je, najprej bi izbral to, da nimamo izgub pred in po trgatvi v državah v razvoju. In, iz, in, in izogibal bi se uh, metanju stran hrane v razvitem svetu. Uh, kjer stran vržemo 30 odstotkov hrane, kar se mi zdi etično nespremljivo. In šele potem se lahko pogovarjamo o GSO-jih. To je tudi vprašanje vrednot, priznanost, priznasen delo pa se sredotočamo pač na ocene. Mislim, da lahko to zaključimo. Oziroma ne, moram se še povrniti k temu. Ali se oddaljujemo od previdnostnega načela? Znanost ne uporablja previdnostnega čela. Mi opravimo oceno tveganja, potem pa vi kot odločevalci uporabite našo znanost in uporabite druga merila, etične vrednote, rast, okoljske vrednote in tako naprej. In šele na to se odločite, ali boste uporabili previdnostno načelo ali ne. To ni naloga znanosti. Mi vam lahko le damo dejstva in dokaze glede verjetnosti tveganja vendar previdnost na načelo pa je v vaši pristojnosti in v pristojnosti komisije. Gospod Melja, gospa Melja, pardon, kaj bi lahko storili za to, da bi eh, povečali mm, privrženo znanstvenikov iz držav članic? V stebru vztrajnosti bi lahko naslovili agencije, ki zaposlujejo strokovnjake. Lahko, če bi eh, nam posodili strokovnjake, bi jim lahko plačevali. Tako države članice več ne bile tako pod pritiskom. Kaj ti pogosto nam rečejo, mi bi lahko radi pustili znanstvenikom, da pridejo k vam, vendar jih potrebujemo doma in če bi to eh, lahko lahko rešili tako, kot to počne EMA, potem bi bilo tudi več entuzijazma strani ljudi, da bi želeli delati za EFSO. Sedaj smo že um, rešili težavo avtorstva, strokovnjaki so avtori svojih mnen, to je objavljeno v, našem, v naši publikaciji. Naj vam povem, lani smo imeli 2 milijona. Um, uh, downloadu naše publikacije in vsi avtori so navedeni, tako da je to tudi dobro za strokovnjake. Vendar potrebujemo tudi politično voljo držav članic. Morajo reči, da želijo podpirati evropski projekt tudi, ko gre za varnost hrane. To je politična izjava, to je skupen projekt. Seveda države članice podpirajo Evropo s svojim strokovnim znanjem. Vendar, če tega ne bodo več počeli zaradi ekonomskih razmer v Evropi, potem ne bomo imeli več trajnostnega sistema in potem lahko zapremo agencijo. To je največja grožnja za EFSO, da ne bomo imeli dovolj strokovnega znanja na voljo, zato ker eh, države članice ne bodo želele tega prispevati. Časovnica je nekaj, o čemer eh, smo se pogovarjali, oziroma ste se pogovarjali poslanci in bilo je nekaj več vprašanj glede konflikta interesov glede upravljanja preglednosti. Menim, da predlog komisije obravnava preglednost, predlaga drugačen način izbere strokovnjakov. To so zelo dobri predlogi. Omenjali ste hormonske modelce, da to je velik izziv za vse nas, EFSA dela na tem, na področju pesticidov na področju snovi, ki so v stiku z živili in ocenjujemo najnovejše razvoje v znanstvenih publikacijah, zato da bi dobili najboljše ocene tveganja glede hormonskih motilcev. Tu imamo zakonodajni okvir za eko in za emo, vendar ta zakonodajni okvir ni popolnoma harmoniziran, zato je to precejšnji izziv za upravljavce s tveganjem in potem sprašujete, zakaj komisija ne upošteja popolnoma eh, mnen EFSE. Menim, da ima komisija to pravico, da lahko upošteva naše mnenja, vendar mi teh mnen komisiji ne moremo usiliti. Torej, mi smo zgolj svetovalno telo in potem pač tisti, ki so pristojni za to, odločajo o tem, kaj je najbolje za družbo. Mislim, da je to to. Lahko s tem zaključim. Hvala lepa. Uh, Gospod Dorfman, želite kaj dodati? Hvala, da ste mi dali čas za govor. Gospod Url, na kratko bi vas vprašal, kar se novih škodljivcev tiče, ki jih je vedno več, vedno v Evropi, kajti vedno več mednarodne trgovine in imamo sedaj češnjevo, muho in ostale škodljivce. Pogosto ni dovolj fitosanitarnih sredstev v Evropi, da bi se borili proti njim, ker niso odobreni in potem moramo imeti izjeme, če je 53, potem pa to vodi do vedno novih kritik. Tudi v parlamentu se ta 53 člen pogosto kritizira, Imate zamisel, kako bi lahko to pospešili, kako bi lahko hitreje se odvali na te izzive? In potem še drugo vprašanje, povezano s tem, pogosto v državah izvora, kodr prihajajo škodljivci, obstajajo njihovi nasprotniki. In lahko bi jih uporabili tudi v Evropi. Imamo pa velikanske omitve pri uvozu. Preden lahko uvozimo te naravne antagoniste iz tujine, moramo prebroditi visoke uvire, kako bi lahko se lotili tudi tega, da bi se biološko lahko hitreje borili proti tem škodljivcem. Gospod Hojazen, zelo na kratko, prosim. Hvala lepa še enkrat, da ste mi dali besedo. Dvoje bi rad omenil. Bi dejali danes, da je znanost Facebook, mi smo dobri, stari pa ne, vse tako se zdi. Kaj se reče gospoda Portjeja? Da, seveda je znanstvenik, pa ste ga javno diskreditirali. Bi to danes ponovili? Vprašanje. Nekoliko, nekako se postavljate na to. Mi vemo, kako je vse ostali, pa Nimajo prav, to smo večkrat slišali tudi pri neonikotinaidih pred nekaj leti, da so zanesljivi in neškodljivi. Gospod Zomar odhaja, morda še tole, kaj se tiče številk, da šestkrat več površin porabim za biološko kmetijstvo, ja to je nevredno. Seveda je manj, manjši pridelek, pa te potrebovali šestkrat več površin, no tega pa res ne poznam. V Evropi imamo 80% normalnih pridelkov in moramo upoštevati tudi, da imamo tudi s kemijo težave. In tem se moramo tudi pokvarjati. 70% manj žužek, to je tudi nekaj, o čemer se moramo pokvarjati in to tudi ni nedožna zadeva. Torej, vse je potrebno gledati v kontekstu, ne moramo kaj tako reči, vse je odlično, prima. Lahko se interno o tem pogovoriva, vas povabim na čaj. No, za vaš odgovor bi, bil, bi, bi vam bil pa hvaležen. Hvala. Hvala. Hvala, gospod Darfman. No, to so težko vprašanja in se naslavljajo na tiste, ki, ki ocenjujejo tveganja, torej, ko gre za tuje škodljivce. To ni pristojnost EFSA, lahko vam povem bilateralno, morda kaj bi mi tu lahko prispevali, vendar zaenkrat ne vem kar zadeva člen 53, to je roka držav članic. Tu ni stvar EFSE. Ali lahko imate izjeme z tiste situacije, ko je to mm, potrebno za nove škodljivce. Ne vem, če tu lahko veliko prispevam, ker to ni v pristojnosti EFSE morda vas bom s tem razočaral, vendar to res ni naša naloga. Mi ocenjujemo aktivne snovi, MRL je, ne sodelujemo pa pri oceni tvegan pesticidov. Gospod Hojsling, veseli me, da se lahko povrnemo k temu, vendar moram biti tu nekoliko specifičen. Torej, uh, sedaj je Facebook znanost eh, na zapisniku oziroma je že od decembra 2015, ko sem govoril o tem v parlamentu in sem dejal, da če kritiki EFSE eh, napišejo dopis o napakah, o domnevnih napakah, eh, potem, ko smo objavili 600 strani o glifosatu, imam vtis, da ti ljudje niso imeli dovolj časa, da bi lahko v enem tednu prebrali 6000 strani. Torej, to, kar so izrekli, je bilo njihovo mnenje, ki so ga imeli še preden so sploh imeli čas pročiti vse dokumente. Če je sedaj znanost nekaj, kar bodo zgolj mnenja, bomo potem dali glifosatu všečke oziroma da, da nam niso všeč, potem je to Facebook znanost, ker to več niso. Uh, Potem to več ni znanost, temveč eh, mnenja. Če rečemo, glifosat nam je všeč, je potem to pač kampanja za ali proti, vendar to ni znanost. Ne reči, da to temelji na znanstvenih dokazih. Eh, če imamo eh, glasovanje za ali proti glifosatu, potem je to Facebook znanost. Ne bom tega ponavljal, vendar to bi res rad jasno povedal, kaj sem želel povedati takrat, ko sem o tem govoril, to je tudi v zapisniku menim. Gospod Prtje je odličen znanstvenik, nikoli ga ne bi diskreditiral in upam, da tega nisem nikoli storil. Če menite, da sem bi to rad eh, storil in bi se mu tudi opravičil, če je do tega prišlo. Vendar gospod Portje je tudi sodelavec odvetnikov v ZDA, torej to pomeni, da ima svoje interese. Vendar interesi morajo biti. Uh, Mm, pregleden, pregledni, torej, če pride do nas križa interesov, je to treba povedati in potem moramo torej, seveda tudi pričiti, kako je vaše mnenje oblikovano v luči teh interesov. Če rečemo, da smo mi dobri, drugi pa so, pa so slavi, potem je to narobe. Mm, znanstveniki morajo biti eh, skromni in asertivni. To, temu rečem asertivna skromnost, kajti morda bo jutri se skazalo, da nismo imeli danes prav. In zgodovina znanosti to potrjuje. Vedno moramo vedeti, kaj vemo, če se ne vemo, kakšna negotovost. Zato moramo biti vedno skromni. Hkrati moramo biti tudi asertivni glede tega za kar menimo, da vemo. Če se vam zdi, da smo arogantni, da so drugi slabši, potem moramo uh, nekaj spremeniti. Hvala, da ste nas k temu opomnili. Hvala. Well, much, Lepa, gospod dr. Url. Hvala tudi kolegom za sodelovanje v razpravi. Sedaj bo postopek se nadaljeval. in izvedeli boste, kako smo se odločili. Hvala, dr. Url. Še enkrat, s tem smo zaključili naš sestanek za danes. Dobr tek.